ladies and gentlemen, please take your seats Zasedite svoja mesta, prosim. And we will start. In bomo začeli konferenco predsednikov, ki je odprta tudi za druge člane, praktično za vse člane parlamenta. Presidents.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 predsednikov, še posebej bi izrekel lepo dobrodošljico gospodu Van Rompuju skupaj z gospodom Ševčevičem, eh, podpredsednikom Evropske komisije, sta danes z nami in eh, najlepša hvala, da ste prišli in dobrodošli v parlamentu. Postopkovna zadeva, izvolite gospod Alvaro. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, zgolj z informativnimi nameni, se sprašujem, zakaj ste izbrali konferenco predsednikov kot eh, priložnost za pogovor z gospodom Rompojem. Občajno smo to izvedli na plenarnem zasedanju, eh, takrat smo izvedli take razprave. Sicer tudi tokrat je to dostopno vsem poslancem, ampak sprašujem se, zakaj ste se odločili za ta format. Ja, izbrali smo ta okvir, torej okvir tega zasedanja za pogovor z gospodom Rompejem, ker je to sestanek, ki ga je lahko enostavno sklicati po zasedanju Evropskega sveta. Svet je zasedal v petek in če bi želeli, da bi gospod Van Rompuy poročal na plenarnem zasedanju, bi morali počakati mislim, da se je enkrat že zgodilo, da je poročilo gospoda Van Rompuja prišlo šele tri tedne potem, ko se je svet zgodil in eh, zdi se nam, da je nepotrebno tako dolgo čakati, kajti zgodilo se je veliko pomembnih dogodkov, zato smo želeli to srečanje organizirati čim prej. Danes je torek, svet je potekal v petek sestanek je dostopen vsem poslancem in poslankam, vsi imate torej priložnost se zasedanja udeležiti, imate priložnost uh, spregovoriti, dobiti besedo. Eh, torej, šlo je predvsem za to, da bi čim hitreje izvedli to zadevo. Postopkovna zadeva. Sprašujem, zakaj predsedstvo ni prisotno na tem zasedanju? Kje je mađarsko predsedstvo? Is a, a answer as usual because it is a, a report. Torej, gre za nestandardni format, gre za srečanje s predsednikom Evropskega sveta. V preteklosti, kadar nam je predsednik sveta poročal, tudi predsedstvo ni bilo prisotno. Predsedstvo sveta ni bilo prisotno. Kajti ne želimo, da bi prišlo do zmešnjave med vsemi institucijami. E, seveda imamo zelo radi predsedstvo sveta, nič nimamo proti, ampak tokrat nam poroča predsednik Evropskega sveta. Gre za postopek kot v preteklosti. Hvala. Še eno vprašanje? Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ko smo razpravljali 2. februarja, smo imeli na eh, dnevnem redu dve točki eh, in sicer energija in inovacije. In 2. Eh, februarja je, bil dodan še, eh, je bila dodana še ena točka in sicer vloga eh, gospodarstva. Mislim, da je to bistvenega pomena, ampak naš parlament ni bil informiran o tem, da je bila dodana točka dnevnemu redu sveta. Ne vem, kako lahko politično razpravljamo o pripravah Evropskega sveta, glede na to, de, da ne vemo, kakšen bo dnevni red za ta svet. Uh, In eh, gospod predsednik, ali eh, imamo informacije in ali ne bi eh, predsednik sve, sveta lahko prišel sem, eh, sem, da pripravlja to z nami? Stop. Ja, razumem vas, eh, kolegi in kolegice. Prosim, nehajte se oglašati v zvezi s postopkovnimi zadevami. Tukaj je predsednik sveta, ki ga lahko spra sprašujete o vsem. Organizirali smo odprto razpravo za vse poslance in poslanke. Uh, lahko vprašate predsednika, kar želite. Torej, lepo prosim, da začnemo eh, s celotnim postopkom. Najlepša hvala. Gospod predsednik, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Ja, eh, ponovno eh, ohranjamo prakso, da vam poročam nekaj dni potem, ko se zgodi zasedanje sveta in ne nekaj mesecev kasneje, kot se je zgodilo v preteklosti, kajti eh, pogodba zahteva, da se eh, izvede posvetovanje o rezultatih sveta. To je sicer predvideno na plenarnem zasedanju, ampak vendarle. Zahvaljujem se konferenci predsednikov, da je organizirala to priložnost za razpravo nekaj dni po zasedanju sveta. Naj začnem s temo, ki je še vedno v spredju naše pozornosti. Gre za Egipt in tamkajšno regijo. Povsem običajno je, da je tudi Evropski svet obravnaval to temo takoj potem, ko so se zgodili prvi dogodki v Egiptu. Sprejeli smo politično izjavo o Egiptu in o regiji. Prihaja do zgodovinskih premikov, kar Eh, je morda nepričakovano, vendar je vendarle dobrodošlo. Ljudje si prizadevajo za svobodo in socialno pravičnost. Trgi, kjer poteka boj za svobodo, so blizu nam vsem. V Evropskem svetu smo v izjavi obsodili nasilje in ustrahovanje. Eh, pozvali smo egiptovske oblasti naj se odzovejo na zahteve ljudstva z reformami, ne z represijo in čim hitrejšne spremembe se morajo začeti takoj. Pripravljeni smo ponuditi podporo Evropske unije demokratičnemu prehodu in svobodnim volitvam. Zavezani smo novemu partnerstvu. Eh, in eh, podpiramo tiste države v regiji, ki si prizadevajo za politične in gospodarske reforme. Prosili smo visoko predstavnico, da na svojem obisku v Tuniziji in Egiptu tudi posreduje to sporočilo in da eh, pove, da Evropska unija podpira proces tranzicije in sprememb. Nažalost je v tem postopku prišlo do številnih izjav eh, različnih akterjev v Evropski uniji, vendar pa je bilo sporočilo vseh enako. Podpiramo eh, prizadevanja za svobodo, pri, podpiramo reforme političnega sistema in to sporočilo je bilo konsolidirano v izjavi, ki smo jo sprejeli. Naj zdaj spregovorim še o notranjih temah, ki smo jih obravnavali. Eh, najprej, in eh, to je bilo načrtovano že nekaj časa na mojo pobudo, smo obravnavali dve temi, ki sta ključni za dolgo in srednjeročno uspešnost evropskega gospodarstva. Eh, to nam bo omogočilo, da preidemo iz ukvarjanja s finančno krizo na eh, dolgoročno strategijo našega gospodarstva. Gre za energetiko in inovacije. Obe področji sta ključni za prihodnjo rast in blaginjo, ključni za Evropo leta 2020 in kasneje. Na obeh področjih smo podali močan strateški impuls. Govorili smo eh, popolno delujočem energetskem trgu, ki bo z elektriko in plinom povezoval vse države in o evropskem raziskovalnem prostoru. Eh, vsi smo priznali, da zaostajamo za cilji zastavljenimi za leto 2020, kar zadeva energetsko učinkovitost. Ravno tako zaostajamo na področju raziskav in inovacij, tako za eh, ZDA kot najverjetneje kmalo tudi za Kitajsko. Odločili smo se, da bomo pripravili poročilo o napredku v zvezi z odločitvami, ki smo jih sprejeli prejšnji teden. Naj izkoristim to priložnost, da podarim, da smo imeli zelo dobro sodelovanje s komisijo in tudi podpredsednik Ševčevič bo povedal nekaj več o sprejetih odločitvah. Ne na zadnje smo govorili potem tudi o gospodarskih razmerah. Obeti za evropsko gospodarstvo so se bistveno izboljšali. To velja tudi za evroobmoče, ki ki je bilo v zadnjem času v težavah. Gospodarski kazalniki kažejo optimizem in e, zaupanje. Odločitve, ki smo jih lani sprejeli vsi skupaj in ki so jih sprejele posamezne vlade, e, očitno prinaša rezultate. Zavedamo pa se, da je še vedno pred nami veliko dela in da ne smemo počivati na lovorikah. Naučili smo se nekaj iz krize in odločili smo se, da bomo marca sprejeli obsežen sveženj. Naj na kratko opredelim, kakšni bodo ključni elementi tega svežna. Najprej eh, močnejše gospodarsko upravljanje na podlagi priporočila posebne skupine in predlogov komisije. Eh, o zakonodajnih vidikih tega trenutno govori tudi vaš parlament. Druga točka, konkretni predlogi o krepitvi pitvi eh, začasnega sklada za stabilnost, da bi zagotovili eh, učinkovito podporo. Tretja točka, dokončna odločitev, potem, ko bomo dobili vaše mnenje o omejenih spremembah pogodbe, o ostalnem mehanizmu za stabilnost in o, o operativnih značilnostih tega sistema. In upamo, da bomo dobili vaše stališče še pred zasedanjem sveta 24. in 25. marca. Četrta točka, izvajanje obstoječih programov v Grčiji in na Irskem petič izvajanje ukrepov v evroobmočju za krepitev proračunskih razmer in za boljšo rast. In pa še uh, ambiciozni stresni testi, ki uh, so potrebni za ukrepanje, če pride do ranljivosti. V zvezi z vsemi temi točkami smo opredelili splošno usmeritev uh, in uh, opredelili naloge institucionalnih akterjev. Uh, Svet bo sprejel celoten svežen 24. in 25. marca. Predsedniki vlad in držav 17 držav evroobmočja so govorili tudi o tem, kako doseči večjo gospodarsko konvergenco s tesnim sodelovanjem pri nacionalnih politikah in pri izboljšanju konkurenčnosti. Namesto, da bi obravnavali samo izide, naprimer letni primankljaj, bi lahko um, obravnavali tudi politike, ki do teh izidov pripeljajo in to je nekaj novega. Skupna valuta terja več skupnih politik. Pozdravljam dejstvo, da države članice evroobmočja čutijo potrebo po večjem gospodarskem usklajevanju eh, poleg tržnega nadzora, ki smo ga eh, že sprejeli v poročilu posebne skupine in ki eh, že daje nove usmeritve. Te politične zavede, zaveze je zdaj potrebno prenesti v prakso. Na katerih področjih, s katerimi orodji, v kakšnem določenem okviru. Eh, odločeno je bilo, da bo prišlo do posvetovanja z vsemi predsedniki vlad in držav in da bomo na podlagi tega eh, opredelili konkretne korake naprej v tesnem sodelovanju s predsednikom komisije. Ravno tako bomo v ta prizadevanja vključili zainteresirane eh, države nečlanice evroobmoča. Eh, poročilo, ki bo iz tega šlo, pa bomo obravnavali sredi marca. Eh, prejšnji teden niso bili podani nobeni konkretni predlogi in kot sem že dejal v Londonu pred nekaj tedni, pri gospodarskem usklajevanju ne gre za enotnost in enakost vseh, eh, gre za to, da vsi kljub različnim izhodiščem eh, gremo v isto smer. Upam, da bomo uspeli doseči še širše soglasje glede tega, kako ukrepati v prihodnje v času do marca. Eh, evro ostaja močna valuta, njegova vrednost je višja kot na začetku, inflacija je že leta nižja od dveh odstotkov in eh, evro območje v celoti ima eh, uravnoteženo bilanco tekočega računa. Naredili bomo vse, kar je potrebno za ohranitev stabilnosti evro območja in eh, odločitve, ki bodo sprejete marca na Evropskem svetu, bodo pomemben korak v to smer. Hvala. Uh, thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Ševčevič, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, eh, spoštovani predsednik sveta, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej naj vam izrečem opravičilo predsednika Baroza, ki nažalost danes ne more biti prisoten na tej razpravi. Uh, Eh, sprejema namreč obisk enega od predsednikov držav. Zato vam bo poskušal kar najbolje predstaviti stališče komisije o rezultatih zasedanja sveta ta petek. Kot smo govorili v parlamentu tudi prejšnji teden, eh, ta, je ta svet obravnaval ključno vprašanje za prihodnost Evrope in evropskega gospodarstva. Energetika in inovacije sta bila eh, del začetnega dnevnega reda, potem je bilo tudi gospodarsko upravljanje uvršeno na dnevni red in vse to bo prispevalo gospodarstvu z ustvarjanjem novih delovnih mest. Prejšnji teden je Evropski svet sprejel jasne odločitve eh, in si zadal tudi jasne roke za uresničevanje ciljev na področju energetike energetike in inovacij. To se dobro sklada s širšim kontekstom intenzivnega dela na področju gospodarskega upravljanja. Kot veste, je komisija pred kratkim objavila eh, prvo letno raziskavo rasti, to je začetek uvajanja semestra. Skupaj pa delamo tudi na zakonodajnem svežnju o gospodarskem upravljanju in oblikujemo stalni mehanizem za stabilnost. Eh, nobenega dvoma ni, da želi Evropska unija ukrepati projekti še naprej za boljše gospodarsko upravljanje v evroobmočju in širše in da želi doseči pozitiven učinek na delovna mesta in rast. Evropske institucije so odločne, da bodo dosegle ta skupni cilj. Zelo pomembno je in pozitivno je, da se države članice pridružujejo tem načrtom in da se zavedajo, da je potrebno več konvergence v naših gospodarskih politikah, zato da bi dosegli visoko konkurenčnost. Najprej, kar zadeva zakonodajni sveženo gospodarskem upravljanju. Zelo koristno je, da je Evropski svet pozval svet ECOFIN, da že marca spreme splošna izhodišča. Eh, komisija ceni tudi predanost parlamenta, ki bo omogočila sprejetje dokončnega sporazuma oziroma dogovora do junija. Upamo, da bo svet odprt za stališča parlamenta in da bo sprejel predloge parlamenta in jih upošteval eh, ravno tako, kot eh, to velja tudi za priporočila posebne delovne skupine. Komisija bo poskušala prispevati k razprave med obima sozakonodajalcema v duhu partnerstva, kajti to je ključno za napredek, ravno tako pa bo uresničevala tudi svojo vlogo, eh, predvsem eh, svojo vlogo zakonodajne pobude. Eh, Eh, svet je zastavil tudi že dnevni red za naslednje zasedanje marca, kjer bo šlo predvsem za davčno konsolidacijo in gospodarske razmere. To so prednostne naloge, ki veljajo ne samo za eh, načrte na ravni Evropske unije, ampak tudi za nacionalne načrte. Strukturne reforme in fiskalno konsolidacijo je torej potrebno gledati v širšem kontekstu strategije 2020 in usporedno z ukrepi za spodbujanje mladih eh, in njihovega zaposlovanja za izboljševanje izobraževanja izobraževanja, zelenega gospodarstva eh, in zelene rasti. Komisija je prepričana, da izvajanje evropskega semestra eh, zbiranje podatkov o rasti, da vse to prispeva k vključujoči in pametni rasti. Vsi nadaljni koraki, eh, kot naprimer tes, tesnejše gospodarsko sodelovanje v evroobmočju za izboljšanje konkurenčnosti, eh, morajo biti vključujoči in morajo biti del širše koordinacije v eh, okviru Evropske unije. Na tak način komisija razume sklete sveta. Gre za jasen signal, da je svet pripravljen razmisliti o nadaljnih korekih za večje gospodarsko usklajevanje in za izboljšanje konkurenčnosti in vse to mora biti seveda usklajeno tudi s pogodbo. Po drugi strani pa je potrebno spoštovati vlogo evropskih institucij, spoštovati enotni trg. Eh, ne smemo pa tudi izključevati držav, ki niso sprejele skupne valute. Eh, jasno je potrebno povedati, da institucijam ne odrekamo nobenih njihovih pristojnosti. Komisija pozdravlja vsakršne pobude za večje gospodarsko usklajevanje, za boljšo konkurenčnost. E, zagotovila bo, da bodo vse take pobude skladne s pogodbami. Kot je prejšnji teden povedal predsednik Baruza, smo prepričani, da, komi, da pogodbe ponujajo ustrezen ukvir za poglobitev in pospešitev gospodarskega upravljanja. Uh, Eh, sledila bodo nadaljna posvetovanja, kot je omenil predsednik Van Rompuy. Vse to bo potekalo tudi v tesnem sodelovanju s predsednikom komisije, zato da bi se pripravili na marčovsko zasedanje sveta. Komisija pozdravlja. Eh, pripravljenost iti dlje od tega, kar je zdaj na mizi, zato da bi izboljšali evropsko konkurenčnost. Eh, ravno tako je odločna, da eh, najdemo način za to v okviru pogodbe eh, in ob spoštovanju vloge Evropskega parlamenta. Če zdaj preidem na energijo in inovacije. To sta ključni temi v okviru strategije 2020 in imata osrednjo vlogo pri naši konkurenčnosti in gospodarski rasti. Ne smemo pozabiti, da energetika in inovacije eh, sta področji, kjer pristop skupnosti in evropska razsežnost lahko prineseta veliko dodane vrednosti. Prvi eh, specializirani eh, Evropski svet o energetiki si je zadal eh, jasne uresničljive cilje opozorili smo na področja, kjer moramo uložiti nadaljna prizadevanja za to, da bomo dosegli zastavljene cilje. Gre za energetsko učinkovitost, notranji trg in raziskave. Eh, To pa dopolnjuje tudi zunanja razsežnost energetske politike, kjer so se države zedinile, da bodo izmenjavale informacije o sprejetih sporazumih. Kot sem že povdaril, eh, večja energetska učinkovitost pomeni nižje račune tako za potrošnike kot za podjetja. Ravno tako to pomeni manjše emisije CO2 in nova delovna mesta. Eh, svet je dal jasen signal za, zmanjš, za povečanje energetske učinkovitosti predvsem v javnem sektorju. Integriran eh, notranji trg je predpogoj za konkurenčnost, za solidarnost in za varno oskrbo. Eh, svet je eh, posredoval jasno sporočilo, da je potrebno eh, dokončati notrni trg do leta 2014 in eh, odpraviti obstoječe uvire. To bo vzpostavilo eh, velik zagon za rast, ravno tako pa bodo potrošniki lahko prihranili 13 milijard evrov, ker bodo lahko dobivali elektriko od cenejšnjih ponudnikov. Ravno tako smo pozvali k izgradnji vse evropske infrastrukture in k izgradnji ustreznih instrumentov financiranja Zato, da do leta 2015 nobena država ne bo izolirana od evropskega trga. Komisija bo o, v drugi polovici leta pripravila tudi predloge v zvezi s tem. Po, pozdravljamo o, ponovne pobude za o, naložbe v nizkooglične tehnologije. Pametna mesta in podobne pobude bodo ključne v našem nadaljem delu. In tudi to je pomemben rezultat zasedanja sveta, ki ga pozdravljamo. Komisija bo v drugi polovici leta eh, pripravila tudi poročilo o zunanji razsežnosti energetike. Inovacije so gonilo evropskega gospodarstva, zato so tudi v eh, osrčju strategije 2020 v okviru eh, Unije za inovacije si je komisija zastavila jasne cilje, ki jih je potrebno zdaj začeti uresničevati in uh, sklepi sveta si prizadevajo za to, zato to pozdravljamo. Komisija je pozvala Evropski svet naj zauzame strateški pristop do inovacij v Evropi uh, in uh, naj inovacije vključi v vse politike. Zelo zadovoljni smo, da se je svet odzval na ta naš poziv. Ravno tako je potrebno ustvariti okvirne pogoje, s katerimi bo Evropska unija ostala privlačna za vlagatelje v raziskave in inovacije. To pomeni, da potrebujemo režim za intelektualno lastnino, ki bo bolj učinkovit. Potrebujemo javno politiko, ki bo spodbujala eh, naložbe, potrebujemo pa tudi eh, bolj enostavna pravila, ki bodo omogočali raziskovalcem, da bodo ostajali v laboratorijih. Potrebujemo eh, dejanski notranji trg, zatvegani kapital, digitalno vsebino in storitve. Vse te prednostne naloge je podprl tudi Evropski svet in komisija se bo čim hmalo odzvala. Predsednik Evropskega sveta je to že zelo dobro predstavil in zato eh, lahko povem, da bomo jutri eh, obravnavali v komisiji eh, razmere v Egiptu in Tuniziji in eh, če bo kakšno vprašanje v zvezi s tem, bom na to na koncu odgovoril. Hvala. Hvala lepa. Gospod podpredsednik, sedaj po imenu političnih skupin najprej ELS, Josep Dol, prosim. Egipt. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospod predsednik eh, Evropskega sveta, gospod Herman van Rompuy, gospod podpredsednik Šefkovič. Eh, pri eh, govoru o svetu ste, tri, ste spregovorili tri ključne besede eh, optimizem, energija in inovacije ter ste to povezali z boljšim upravljanjem. Želim eh, najprej govoriti o energiji. 27 držav je reklo, da nobena država članica ne sme do leta 2015 ostati izolirana na svojem področju eh, Eh, in eh, to zaradi pomankanja eh, povezav. Pozdravljam to ambicijo in sem vesel, da je bila sprejela taka odločitev. Ne samo zato, ker to preprečuje državam, da bi se izolirale, ampak to zagotavlja tudi to, da Evropa ne bo preveč odvisna pri dobavi energije od zunanjih dobaviteljev. Pri inovacijah Eh, pomeni eh, to, kar je bilo sprejeto, eh, ne manj, ampak več Evrope. To želim ponoviti. V petek so se voditelji zmenili o uporabi pravil na področju enotnega trga na področju energije. To je najmanj, kar bi lahko naredili, kajti države člane so tiste, ki so sprejela ta pravila. Se pravi, ne le, da jih morajo uporabljati, ampak eh, jih morajo uporabljati tudi v duhu pakta stabilnosti. In gospod eh, podpredsednik komisije, tu bi vas želel spomniti na nekaj in vi morate to povedati tudi državam članicam. Eh, če ne bodo države članice spoštovale teh odločitev, jih je treba tožiti na eh, sodišče Evropske unije. Eh, svetu čestitam tudi, da je naredil Eh, korak naprej na področju investiranja v obnovljive vire energije in tudi v eh, nizkooglične energije, vključno z jedrsko energijo. Ta energija je ena od tistih, na katere moramo računati in bil je skrajni čas, da je imel Evropski svet politični pogum, da je to eh, poudaril. Kar pa zadeva Egipt in kar zadeva situacijo v sredozemlju. Tudi mene ta situacija skrbi. Mogoče ne iz istih razlogov, zaradi katerih je zaskrbljen predsednik Van Rompuy, ampak to, kar mene skrbi, je to, da je Evropa sicer prva donatorka, ampak še enkrat se je izkazalo, da ne more govoriti in ne zna govoriti z enim glasom. Imamo visoko predstavnico, ampak še vedno komunicirajo posamične države članice z različnimi sporočili v, na področju zunanjih eh, zadev. In eh, če želimo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 tako misli tudi moja skupina, kajti tudi v tem primeru rešitev ni manj Evrope, ampak več Evrope. Evropa, ki bo govorila z enotnim in močnim glasom, ki bo znala posredovati svoje sporočilo, predstaviti svoje vrednote in svoje občutljivosti. To bi moral eh, biti eden najpomembnejših dosežkov Lizbonske pogodbe. Kje pa je sedaj ta dosežek? To sebe sprašujem in gospod eh, predsednik sprašujem tudi vas. Potem tretja točka. Eh, upravljanje gospodarska. Gospod predsednik, rekli ste, da vas veseli odločnost Evropskega sveta. Jaz bi sicer tu dodal manjšo nijanso. Čeprav sem tudi jaz pri eh, vesel, da je upravljanje eh, gospodarstva in tudi razprave o eh, davčnih zadevah in o proračunskih zadevah ne ostajajo več tabu, ampak mislim, da je o tem treba razpravljati na skupnosti ravni, ne samo na medvladni ravni. In zato je čisto prav, da da imamo na dnevnem redu tako pomembna vprašanja, kot so doba upokojevanja, trajanje eh, dela, indeksacija plač in pa omejevanje javnega dolgo, dolga v, v nacionalnih institucijah. To so teme, o katerih moramo govoriti. To so teme, o katerih že dolgo časa govorijo naši sodržavljani. Ampak mislim da moramo v vseh primerih biti odločni ne moremo in ne smemo dajati občutka da nekaj vseljujemo ampak moramo o tem razpravljati na ravni skupnosti moja skupina meni da eh, rešitev ne bomo našli v eh, sporih med državami članicami ampak tako da bomo iskali skupne rešitve ja govoriti moramo o stvarih ki so občutljive fiskalna pravila socialna pravila kajti brez tega več ne bo solidarnosti. In brez solidarnosti pa ni več Evrope. Ja, naše države morajo biti odločene, da bojo vzpostavile ustrezna pravila upravljanja, eh, ki so se izkazala za koristne v krizi. Ampak ravno tako morajo biti države odločene, da bodo eh, takšna pravila uporabljala tudi na področju zagotavljanja enakosti pravic in vzajemnega spoštovanja. Najlepša hvala za vaš pozornost. Hvala lepa. Gospod predsednik, sedaj pa gospod predsednik Martin Šulc. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, morda bi mm, lahko opozoril na nekaj. Nisem ve, Šulc, Vladimir, Vili, Šulc, kakorkoli že sem Martin. Napačen listek imam tu pred sabo. Gospod predsednik, ne morem biti tako prijazen z vami, kot je bil moj kolega Jozef Tol. Čeprav je bil ta govor zelo pogumen, to moram reči, in veliko točk lahko podprem. Če to vodi do tega, Evropski parlament eh, z večjo večino sklepal o tem, o čem razpravljamo, potem bo to dobro. Gospod Van Rompuy, sprašujem se po tem svetu še bolj, kakšna je vaša naloga v svetu? Vaša naloga je držati svet skupaj in ga v celoti tudi predstavljati. Tako sem vsaj razumel Lizbonsko pogodbo. Sedaj pa ugotavljam, da gospa Merkel in eh, gospod Sarkozy sta drugačnega mnenja. Kaj se je zgodilo ta vikend? Začel bom z Egiptom, tako kot ste storili to vi, gospod predsednik sveta. Kaj ti? Tukaj gre za to, da nas obveščate o rezultatih sveta. V Mapečovu imamo balkon, kjer sedita eh, dve starejši osebi in komentirata vse skupaj, ne jemljajo pa ju resno. Takšna je vloga Evropske unije pri razvoju v Severni Afriki. Že prejšnji teden sem to dejal. Vi podajate izjave, gospod Eštonova, gospod Barozo, pa Sarkozy, Merkel, Cameron še ločeno in potem verjetno še drugi, tudi mi, samo koristi ni nobene. Mislim, da je organigram službe za zonanje delovanje teže razumeti kot postopki in dogodki v Egiptu. Če ne bomo postali bolj učinkoviti kot evropejci, če ne bomo razumeli, da je to, kar se tam dogaja, naša politika, potem nam bo spodletelo. Egipt je politika, sosednja država Evropske unije in ne Zeljane. Vsi imamo tesne zgodovinske odnose z Egiptom, ki jih ne izkoriščamo in imamo tudi zelo velik politično-varnostni interes, ki pa ga ne uveljavljamo. Evropska unija pri tem vprašanju ni operabilna. In to se mi zdi, da je resnično slabo. Pričakoval bi, da bo Ashton tudi pogovarjali s partnerji na kraju samem, kajti to je ta prednost Evrope, da se pogovarjamo z ljudmi na ulici, ne želijo si Bože države, morda se tudi ne želijo Evropske unije, vendar pa ljudje, ki demonstrirajo, demonstranti, delijo z nami državljanske vrednote in te moramo podpreti. To bi morala biti naša prednostna naloga. Ti bi morali v vlado. Zakaj o tem ne razpravlja svet? Ko pa razpravlja, pa to počne za zaprtimi vrati. Kar se drugega področja tiče, konkurenčnost, o tem tega govora čez vikend, moram reči, da to ni pakt za konkurenčnost, to je po moje poskus Zvezne vlade, Zvezne republike Nemčije, prenesti vrčevalni program na raven Evrope. Naj omenim dve točke. Ali kdo res mora? No indeksacije plač v nekaterih državah članicah Evropske unije zvišali konkurenčnost. To je napak, kajti tudi socijalno to prinaša slab sistem. Druge države, kjer ima drugačne sisteme, je avtomatična izravnava inflacije edina priložnost zagotoviti določeno socijalno stabilnost za nižje sloje. To povem kar vnaprej. Če bomo to odpravili, Kakšno bo, bili ste ministerski predsednik države, ki so to odpravili, pa ste povzročili še eno krizo v kriznih razmerah, ki so že tako vzoče. Torej, vse je bilo strojeno zelo na hitro. Investicije v izobraževanje, raziskavo, določen procent BDP, vse to je potrebno še določiti. To je zapisano v paktu za konkurenčnost. To se mi zdi prav, kajti prav na teh področjih raziskave, razvoj, izobraževanje in infrastruktura, vse to je tisto pomembno. Tukaj lahko stimuliramo rast in to potrebujemo. Isti ljudje, ki so sklepali o tem, gospod Van Rompo in gospod Ševčovič, so tisti, ki želijo znižati proračun Evropske unije prav na teh področjih. Da muss mir mal einer, da muss mir mal einer erklären, wie man auf... dejansko je to napačen koncept, zato ker gre za vrčevalni program in ne za program za trajnostno rast, stimulacijo rasti, ne da bi konsolidirali javne proračune. In zadnja pripomba, ta program nas deli. Evropski uniji bo uspelo s 27 ali pa nam ne bo uspelo. To je odločilno. Zato sem hvaležen Jozefu Dol, kajti tudi ALS. E vprašanju ima tako stališče, potem imamo vsaj eno institucijo, ki je odločna pri tem in to je Evropski parlament. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa gospod Guy Verhofstadt, predsednik ALDE. Prosim. Uh, yes, Mr. President. I, I, I Hvala lepa, gospod predsednik. Lotil se bom samo svežnje o ekonomskem upravljanju. Začel bom tam, kjer je gospod Šulc končal. finančna pravila v Evropske unije bila pristojnost Evropskega sveta, potem vam lahko povem, da nobeno podjetje ne, ne bi nikoli bilo kaznovano, če bi to bilo tako. realnost je jasna. Rezultate svete ere imamo nekakšno, nekakšen tajni sporozum, ki pravi, da bomo dosegli dogovor le glede okrepitve mehanizma, če bomo imeli tudi dogovor glede francosko-nemškega pakta. Eno je povezano z drugim in to je zelo nevarno, moram reči. Igramo se z žigaricami, sedimo pa na kupu sena. In to so finančni trgi kolegice in kolegi. In tretja skrb, ki jo izražam, je, gospod predsednik, način, kako je ta francosko-nemški predlog bil podan. Zdi se mi katastrofalen besedilo, to je ena od prednosti, če smo v koaliciji s CDU v Nemčiji, da sem dobil besedilo. 24 ur, tega nisi dobil, Martin, se upravičujem, Jaz sem ga dobil torej 24 ur pred začetkom sveta, to besedilo, v nemščini. Šulc pravi, da ga tudi ima. Lahko pa povem, da je veliko kolegov v svetu, ki so začeli s stankom brez besedila. In jaz sem rekel, da je v tej dvorani sem dejal, da v prihodnje ne bo možno imeti gospodarskega. prej, vse države članice morajo začeti in na predlog komisije. Za zaključek naj rečem, da Evropski svet iz Evropske unije skuša narediti medladno organizacijo evropskih držav. Moja unija pa je prava skupnost, ki deluje po skupnostni metodi. Hvala lepa. Rebecca Holmes. Rebecca Holmes, prosim so predsedojoča zelenih. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospode predsedniki, kolegi so že izrazili stališča glavnih političnih skupin, ki se uveljavlja po vrhu. Naj izpostavim nekaj. Tudi za me je to zaskrbljujoče, da po vsakem vrhu, ne glede na to, kako slabi so vedno znova izrečeno. Od samega začetka je jasno, da je nemogoče ustvariti nove države s predsednikom, ki je vlado zelo dolgo kot diktator in evropejci morajo to, čeprav so delali napake v preteklosti, priznati. Kar se energije tiče, to je bil energetski vrh pravzaprav. In mislim, da bi se morali že danes opravičiti za to, do konca ta vrh imenovali za takšnega, kajti morda smo naredili milimeter napredka, kar se najpotrebnejših izboljšav infrastrukture tiče. Vendar pa pravih rezultatov ta vrh ni prinesel. To sem dejala že v Strasburu. Mislim, da moramo s komisarjem Pibalksom, da smo bili s komisarjem Pibalksom že veliko tle in da je zadnje leto za energetsko politiko v Bruslju izgubljeno kar se nemško-francoskega pakta tiče, že naslov, ki ga imamo in se posod uporablja, namesto tistega, kar je bilo pripravi, namreč lo je za evropsko gospodarsko vlado upravljanje, da je že ta naslov poskrbel za celotno katastrofo, za katero sta poskrbela Merklova Sarkozy. Ne more razumeti, zakaj je v tem poročilu, ki ga dobimo danes, ni zaslediti kritike, ki so bile izrečene strani vrste predsednikov vlad in držav na vrhu. Nič nismo slišali od tega strani vaše strani Van Rompo ali strani komisije. Nekako skrivate se in to ni dobro. Naj zaključim pomoč v to, da skupnostno metodo sveto sploh še razumejo. In to je tudi bilanca vašega dela, deloma, gospod Van Rompuy. Ničoncej. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Krkop. ECR. Hvala lepa, gospod predsednik. Svoboda je vrednota, ki jo zastopamo vsi in za ECR je to ena najpomembnejših vrednot menimo, da moramo zagotoviti kar največ svoboščin individualno in v družbi z nizkimi davki. Tako bi lahko zagotovili kar najbolje naše gospodarske in socialne cilje. Zato pozdravljamo dogodke v Tuniziji. Danes jo obiskuje britanski zunanji minister in pozdravljamo dogodke v celotnem arabskem svetu in pozdravljamo izjavo eh, sveta se odločili za svoboščino in za demokracijo in da si tega želijo, tako kot druge, represija pomeni slab gospodarski razvoj. In eh, ljudje so zatirali. Gospodarski napredek je bil počasen, bila je počasna rast in visoka brezposobnost. Ključni dejavnik v nemirih je bil tudi to. To seveda je vodo na min bolj ekstremistično skupino. prijatelj Evrope in eh, ZDA in je z mirovnim sporozumom z Izraelom reševal življenje, vendar pa ne smemo biti slepi za avtoritaren značaj njegovega režima in sedaj je čas za spremembe. Vendar pa to mora se storiti na urejen način. Vemo, da demokracija najbolje uspe iz Evrope,

inovacijami in energijo in moral bi posredovati nove modele za našo razpravo. Morali bi govoriti o varnosti in o vprašanjih povezanih s tem. Energija ustvarja delovna mesta in veliko ukrepov, veliko zakonodajnih določb, ki je bilo sprejetih, je potrebno začeti izvajati. Saj so ravno zato še prav posebno, kar se energetske učinkovitosti zgrabiti se lahko ukvarjali s ključnimi zadevami. In gotovo bi lahko se soočili z nekaterimi izzivi. Tega pa nismo storili. Ne gre samo za izjave, ki smo jih dobili januarja. S tem ne bomo vsega razrešili. Korektno se moramo vprašati, kaj je možno doseči srednje in dolgoročno. In s tem se je potrebno soočiti sedaj. Nič drugega ni mogoče. Gre za trajnost razvoj z ustvarjanje delovnih mest, za užitev gospodarstva in za poslovanje. Ne gre za to, da bomo jutri razmišljali o tem. Že danes se moramo o tem pogovarjati. Razumem stališče posameznih držav Evropske unije, nekaterih je položaj boljši, potem pa, če si ogledamo odpor Nemčije, lahko to nekako razumemo. Potem imamo tudi razprav glede prilagajanja inflacije. Nekatere države imajo tu velike ravnicami še večji, ne bo pa popravkov, ki so potrebni. smo veliko več od Evropske unije kot samo to, kar se je zgodilo. Zašlo je za nekakšno prelagoditev izjave z Washingtonom. Prepozni smo. Freedom and Gospod Farage in Dem. Gospod Van Rompuy, ena stvar, o kateri se lahko uh, strinjamo je da je določene stvari pogodba eh, zapletla več eh, postopkov daljši postopki eh, ampak tu je tudi še nekaj problemov Nekaterim ste se izognili, ampak gospa Merkel ima resničen problem, kajti člen 122 eh, pogodbe se uporablja, to je bilo za eh, sklade za, eh, za rešitev Grčije in Irske. Eh, In eh, res je, da pogodba v bistvu tega ne omogoča. In v eh, Karlsruhe jo sodijo in eh, ona je potem zahtevala, da se pogodba spremeni. In potem ste se tudi vi odločili, da ste to storili. Sedaj pa ste vzpostavili stalni eh, mehanizem za stabilnost. Tam je ne navdihuje veliko zaupanje in mislim, da s tem samo eh, pospešujete neuspehe in eh, pospešujete neizogibni razpad Evrope. No, ampak kakorkoli že, pogodba se spreminja. Tu je pa še nekaj, še en izziv. V Združenih, eh, Združenem kraljestvu smo, so se eh, veliko kregali o sodbi, eh, o sodbi sodišča za človekove pravice, ki pravi, da bi morali zapornikom dati volilno pravico. Večina naših državljanov je proti temu in presenetljivo. Člani parlamenta enako mislijo. Počakajte, gospod Šilc, takoj bom povedal. Torej, člani parlamenta enako mislijo in v Westminsteru bomo o tem glasovali prihajajočega četrtek in izkazalo se bo, da bo velika večina naših poslancev eh, glasovala proti temu, da bi zaporniki imeli glasovalno pravico. Torej, eh, To je prvič, da eh, se naš parlament postavlja po robo iz pogodbi. Člen šest govori o pristopu k Evropske konvencije o človekovih pravicah. Gospod Cameron lahko pride recimo na naslednji sestanek in tako kot eh, gospa Merkel zahteva, da spremenite pogodbo. Verjetno ne bo tako uspešen, kot je bila ona. In zato bomo ponovno začeli razpravo o Lizbonski pogodbi in referendum bo edina rešitev, eh, ki bo pomagala eh, rešiti ta problem, da se je ignorirala volja britanskega parlamenta. Hvala lepa, gospod. Ja, eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik sveta, gospod podpredsednik komisije. Če se milo izrazim, imamo dokaj mešane občutke glede eh, Evropskega vrha prejšnji teden. Zlasti imamo miš, mešane občutke glede na to, kaj se je dogajalo na obrobju tega uh, vrha. Prvič, nespremljivo je, da majhna število držav članic enostavno sede skupaj in se med seboj odločijo tem, kakšne ukrepe morajo sprejemati tudi vse ostale države članice. Kar pa zadeva samo metodo v svetu razpravljate o tem, ali naj bi bila medvladna ali skupnosta, v bistvu ni kakšne hude razlike. Problem je v vsebini predlogov, ki sta jih dali nemška in francoska vlada. Več konvergentnosti, več eh, centralizma, ki bi se vodil iz Brusla, več skupne davčne politike, več skupnih politik na splošno. No. Kaj pa je narobe situacija, v kateri države članice, zlasti gospodarsko šipkejše države članice, enostavno same odločajo svoje lastne politike, upoštevajo svoje lastne potrebe in upoštevajo situacijo, v kateri so. Zakaj pa ne bi države članice imele svoje lastne plačne politike ali svoje lastne davčne politike? Kajti Evropska unija je vedno trdila, da je konkurenčnost motor gospodarskega razvoja, ampak izgleda, da ste na to sedaj pozabili. Izgleda, da želite, želite izkoristiti to krizo za to, da bi skozi spravili ukrepe, ki sicer ne bi bili sprejeti. Govorite o harmonizaciji davčnih sistemov, govorite o neposrednji evropski obdavčitvi, govorite o evroobveznicah kot o eh, možnih rešitvah za probleme. Ampak bistvo vsega je, da morajo države članice evroobmočja spoštovati pravila in eh, tudi eh, Eh, zagotoviti ustrezno proračunsko disciplino. Ne potrebujemo pa bolj centralizirane politike na evropski ravni. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, najprej se želim osredotočiti, ampak zelo na kratko, na dve temi, ki sta bili omenjeni predsejkrat in na široko. Podpredsednik komisije pa bom pustil čas, da odgovori na vsa vprašanja, ki so se nanašala na energijo in inovacije. Sedaj eh, razprava o tem, kaj se dogaja v, v Bližnem vzhodu in zlasti v Egiptu in eh, potem, kar zadeva eh, gospodarsko upravljanje. O tem lahko govorimo z dveh vidikov, z dveh zornih kotov. Eh, prvič, zornega kota vsebine, drugič, eh, zornega kota institucij in postopkov. Mislim, da je to, kar sem slišal v glavnem nekaj, kar se nanaša na institucije in postopke in to močno obžalujem, kajti to bi bila lahko priložnost, da bi imeli izmenjavo mnen, tudi kratko, ampak še vedno lahko bi imeli izmenjavo mnen o predlogih, ki eh, bi lahko pomagali, da naredimo korak naprej v naših odnosih do Egipta in do gospoda, eh, eh upravljanja gospodarstva, ampak odločili ste se za institucionalna vprašanja in za postopkovna. Egipt. Še vedno ne vem, kaj se je zgodilo v Evropskem parlamentu, ampak nasplošno ko vas poslušam in ko poslušam, kaj je bilo uh, govorjeno v Evropi, Egipt sploh ni bil tema. E, in sedaj govorim na splošno. Vsem nam je bila bolj pri srcu stabilnost. Prinesla svoje svoje eh, sadove in je prispevala k splošni stabilnosti v bližnjem shodu. Ampak ta stabilnost je skrivala tudi pomankanje vzdržnosti. Kajti ne moremo več čas eh, zanikati politične sloboščine in eh, socialne pravičnosti. In Eh, egiptovsko ljudstvo ni čakalo velikih eh, sil sveta in je spregovorilo in jih ne bo čakalo in tudi Evropa in tudi ZDA in tudi drugi. nimajo oziroma nimamo ne vem kakšnega vpliva na to, kaj se dogaja v Egiptu in kaj se bo dogajalo. Ne, Egipčani so tisti, ki govorijo in Egipčani bodo tudi tisti, ki bodo odločali o svoji lasni osodi. Lahko jim sicer pomagamo kot Evropa s pozitivnimi sporočili. To smo tudi naredili. E, in res priznavam, nekoliko preveč razpršeno je bilo to, ampak želim postaviti eh, eh, skupaj različna sporočila, ki so bila objavljena in vsa ta sporočila so eh, šla v isti smeri. No, ampak tu moramo povedati, da tudi druge svetovne vede sile niso vedno pošiljale jasnih signalov. Recimo, da je bilo malo preveč eh, glasov, ampak vseeno eh, uh, smo poslali vsi isto sporočilo egipčanov o tranziciji, ki se mora začeti sedaj. In ravno v tem obdobju tranzicije lahko zagotovimo vso našo podporo egipčanom, tako da bo do organizirane svobodne in korektne volitve. Ampak demokracija pa ne pomeni samo volitev. Demokracija uh, pomeni tudi institution building, kot temu pravimo v angleščino. Demokracija pomeni to, da ljudem pomagajo, eh, da okrepijo svoje institucije, da, da lahko tisti, ki želijo braniti pravične, eh, pravične zadeve, da imajo vsa potrebna sredstva, da se lahko za to tudi borijo in da lahko se tudi ustrezno predstavijo na volitvah. Zato je treba okrepiti vse demokratične sile da bodo lahko skupaj nastopile za to, da se zgradi novi demokratični Egipt. In eh, ta doba eh, tranzicije je zato bistvenega pomena in ravno v tem pogledu lahko Evropa odigra zelo pomembno vlogo. Naša izjava, ki je skupna izjava 27 držav članic, pošilja to jasno sporočilo podpore egipčanom. Kar pa zadeva konkurenčnost in problem upravljanja gospodarstva. Najprej. Čeprav so bili razdeljeni določeni dokumenti oziroma so krožili določeni dokumenti, ni nobenega načrta, ki bi bil dan na mizo Evropskega sveta. Nobenega ukrepa, nobenega predloga. Nič. Govorim o Evropskem svetu. Jaz sem bil tam, vi pa ne. In noben predlog ni bil dan na mizo. Niti od ene države, niti od dveh držav, niti od dveh držav skupaj. Nobenega predloga ni bilo na mizo. Sedaj je treba razpravljati o tem, kako se soočiti s tem. Sedaj že imamo eh, menizem konvergenčnosti, koordinacije, ta je na tleh, potem je sedem zakonodajnih predlagov komisije in pa poročilo eh, delovne skupine Task Force. Torej, to so ukrepi, ki smo jih sprejeli in odločitve, ki smo jih sprejeli. In sicer do marca, do sveta bomo končali delo in upamo, da bomo tudi skupaj s parlamentom potem dokončali to delo o upravljanju gospodarstva do junija. Ampak nekateri predlogi so šli v smislu, ali ne bi mogli še bolj ukrepiti upravljanja gospodarstva. In komisija in sam eh, smo rekli, ja seveda, če so tu kakšne nove ideje, če je mogoče ukrepiti upravljanje gospodarstva, zlasti v evroobmočju, kjer imamo skupno voz, eh, devizo. Zakaj bi to eh, zavračali? In zato je Evropski svet rekel, brez prejudiciranja, brez eh, česarkoli, kar bi imeli na mizi, smo eh, predsednika komisije zaprosili, da se posvetuje z državami članicami in da na marčovskem svetu poroča. To Eh, bo potekalo tudi na svetu eh, vodi držav evroobmočja. In torej to poročilo bo vsebovalo informacije o tem, kaj pravijo države članice in to, kar mi predlagamo, kaj ti bi. Tudi eh, predsednik Barosov in jaz bova dala svoje predloge, potem eh, bo treba govoriti o vsebini in kamo se soočiti s tem, upoštevajoč tudi institucionalne vidike predlagati je treba to, kar moramo narediti, zato da bomo izboljšali upravljanje gospodarstva. Če bi nekateri želeli naprej narediti, kaj je to odlična ideja, kaj ti začenjamo iz ničle. Od naslednjega tedna naprej bodo, potekla, eh, bodo stekla posvajanja in marca bomo potem imeli to poročilo na Evropskem svetu in na svetu ministrov evroobmočja. Meni se zdi to dober korak naprej. Kajti, gospod Dol, mi želimo iti v smislu več Evrope. Seveda. In zato je v tem besedilu napisano in line with the treaties. In line with the treaties. In iz tega razloga Evropske institucije, predsednik sveta, s predsednikom komisije nameravamo delati skupaj. Institucije bodo stopile skupaj, zato da bomo oblikovali priporočila, zato da izboljšamo upravljanje gospodarstva, da zagotovimo večjo usklajenost in koordinacijo na tem področju. Eh, kar pa zadeva še Egipt, to sem hotel povedati, kljub neka, neka, nekaterim eh, razlikam, kljub nekoliko preveč razpršenih glasov, smo vsi poslali isto sporočilo in to je pomembno. In da bomo stali ob strani egipčanom v tem prehodnem obdobju, ki se sedaj začenja, ki je občutljivo. Tu imamo svojo vlogo, ampak egipčani so tisti, ki bodo odgovorni za svojo usodo. Torej, kar pa zadeva eh, upravljanje gospodarstva, bomo pa šli naprej. Pre, eh, predstavili bomo globalni načrt konec marca. Eh, en del tega nač, dokumenta se bo osredotočil zlasti na upravljanje gospodarstva. To ni nek optimističen govor. To je govor, ki izraža našo voljo. In naj eh, omenim še to, da trgi niso edini kazalec uspeha ali neuspeha, ampak vseeno te zadnje tedne vidim na finančnih trgih, da je vedno več zaupanja v ukrepe, ki so jih pogumno sprejele države članice in v načrte, ki smo jih sprejeli in ki jih še bomo. Jaz ostajam manj pesimističen kot ste vi, ampak to iz prepričanja in na podlagi odločitev. Najlepša hvala postopkovno vprašanje gospod predsednik to je konferenca predsednikov kolikor vem zaenkrat sem še predsednik svoje poslanske skupine zato imam vprašanje za predsednika sveta in sicer želim nekaj razčistiti ta dokument piše na njem pakt za konkurenčnost. Ravno kar ste rekli, da ta dokument svetu ni bil predložen. Torej sem vas prav razumel. Ste ta dokument poznali pred začetkom zasedanja, eh, vam je bil posredovan, sta vam ga predstavila predsednica Nemške, predsednica Nemške oziroma predsednik eh, Francije. In eh, če ne, kaj pravite, eh, kaj pravite na to, da sta gospod Sarkozy in gospa Merkel to predstavila na ločeni tiskovni konferenci? Ta dokument sem videl. Kolikor vem, to ni francosko-nemški dokument. In koliko vem, torej to ni francosko-nemški dokument. In drugič, ta dokument ni bil predložen Evropskemu svetu in o njem nismo razpravljali. In ko smo uh, govorili, ko je bilo to omljeno, smo rekli, da ta dokument za Evropski svet ne obstaja. Ena minuta, prosim. Gospa Marija da Gracia Carvalho, eno minuto, prosim. Uh, uh... Gospod predsednik, najlepša hvala. Evropska potrebuje čisto gospodarstvo in mi smo v boljšem stanju, da to dosežemo kot naši konkur eh, konkurenti. Zato čestitam predsedniku Van Rompuyju za odločitev v zvezi z eh, odločitvijo za energijo in inovacije kot temo za svet. Vendar pa sem razočarana nad premalo ambicioznimi sklepi sveta in ravno tako sem razočarana zato, ker sklepi o inovacijah govorijo pod ločenim naslovom. Inovacije in energije skupaj bi predstavljale najbolj ustrezen odgovor na krizo. V tem kritičnem trenutku, ko se soočamo z gospodarsko krizo in tudi z globalno krizo, je nujno, da ukrepamo in eh, če želimo najti izhod iz te krize, moramo radikalno spremeniti način proizvodne in uporabe energije v naši družbi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod eh, Gorgios Komosakos, eno minuto. Kje je kolega? Ne vidimo vas. Gospa, morate eh, izključiti svoj mikrofon. Hvala lepa. Kolega tukaj ni imam vprašanje za predsednika van rompuyja svet se je ukvarjal z dvema glavnima vprašanjema in sicer z energijo in pa egiptom vendar pa te stvari niso bile povezane kako razmišlja vrh o možnih posledicah sprememb v tej regiji. Kakšne so lahko posledice za varnost na splošno, za uh, varnost oskrbe z energijo in za uh, plinovode? Kakšne so lahko posledice za gospodarstvo EU, če pride do blokade Suješkega kanala, kar bi bil najslabši uh, scenarij? In ali smo pripravljeni za takšne gospodarske posledice oziroma za take grožne varnosti? Hvala lepa, gospod Jacok, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik korrupciókat, illetően nagyobbakat. Ne lépse hvala. Kar zadeva sklepe sveta, bi bili lahko bolj uh, ambiciozni, ampak eh, države članice so se vsaj dogovorile. Žal pa je treba uh, vire uh, zavarovati, zato da bodo ti načrti postali realnost in o tem ni bil dosežen dogovor. Zato mislim, da je izjemno pomembno, uh, zagotoviti gospodarsko stabilnost, ne glede na to, ali neka država spada v evroobmočje ali ne. Če si sedaj pogledamo, kakšne so razlike med eh, vladami v eh, evroobmočja, tudi med desno usmerjenimi vladami vidimo, da eh, vlada moje države uporablja neko zelo čudno retoriko. In mi v Evropskem parlamentu nosimo ogromno odgovornost, da se s tem soočimo v prihodnje. Iljana Hvala lepa, gospa Iljana Jotova. Eh, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. V sklepih zadnjega sveta ste večkrat poudarili, da mora Evropa diversificirati svoje vire oskrbe in da mora komisija olajšati tudi razvoj strateških koridorjev za prenos plina. Istočasno ste podarili tudi, da je treba spodbujati partnerstvo za Rusijo. Moje vprašanje je torej naslednje. Kakšno je vaše mnenje? v, v zvezi z francoskim oziroma angliškimi projekti South Spring pa Istrim. Eh, Ali eh, predvidevate kakš, eh, kakšno povezavo med obema projektoma South Stream in Nabuko? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Slišala sem, da je komisija rekla, da je to jasen signal za večjo energetsko očekovitost. Mislim, da ne beremo istega dokumenta, kajte v sklepih sveta lahko ugotovimo, da je bil narejen korak nazaj, kar zadeva energetsko očekovitost in kratek eh, povzetek bi bil, eh, bi bil stand-by položaj in to velja tudi, ko govorimo o infrastrukturi oziroma ko govorijo o sklepi infrastrukturi. Eh, dikcija je šibkejša kot je bila svet pa se pri eh, proračunskih pogajanjih eh, vrača k izrazu projekt pri infrastrukturi. Sama sem iz ena od novih držav članic in res me skrbijo ti sklepi sveta. In kar zadeva financiranje energije, nikjer ni omenjen eh, kako bodo financiranje SEP in SET energetske tehnologije. Torej, dosti manj v teh sklepih najdemo, kot pa je bilo v preteklosti. Gospod Stevenson. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem bil, ko sem slišal, da je predsednik Van Rumpom rekel, da bomo podprli ljudi v Egiptu, egipčane. Uh, zadnji teden je veliki ajatola Hajmajan iz Irana rekel tudi, da bo on in njegov eh, režim podprl ljudi v Egiptu, kakor je tudi podprl eh, tudi žane in pa eh, druge po arabskem svetu. Čeprav pa je sam zatrl, krvavo zatrl upor proti njemu, celo obesel je njegov režim nizozemskega aktivista. Kaj pa mi torej delamo, da podpremo ljudi v Iranu? Podprimo ljudi v Iranu, branimo jih proti najbolj opresivnem in najbolj fašističnem režimu na svetu. Hvala lepa, gospod Tusos. Hvala lepa. Ker zadeva sklepe Evropskega sveta. Mislim, da ti sklepi prenašajo več težav za naše ljudi. Rekli ste, in to čisto točno, da je besedilo bilo napisano v nemščini, vendar pa je to predlog. Moje vprašanje je naslednje. Šest točk je tu. E, znebiti se avtomatične e, indeksacije plač. Številka dva. prizna te izobrazbo in kvalifikacije za to, da se pospeši mobilnost delovcev v Evropi. Številka tri. Poskus z, zagotoviti nov izračun davčne osnove za uh, davek na uh, pravne osebe. Potem uh, soočiti se z demografskimi trendi in podaljšanim življenjem. Pot, pet, petič e, zmanjšati dolg, e, državni dolg. E, eno minuto, prosim. Pán predsedajúci, jedným zo zavodovania Európskej rady boli opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti krajín eurozóny. Hvala lepa. Okrepi za večjo konkurenčnost euroobmočja so vključeni v sklepe sveda, vendar je pa to tudi eh, pakt za konkurenčnost. In tu so še druga področja, kjer naše države zaostajajo. Prvo tako področje je hitrost implementacije rezultatov raziskav in njihova uporaba v praksi. Poglejmo si, kaj delajo Kitajci. Če oni želijo Eh, rešiti nek tehnični problem, pogledajo okoli po svetu, potem prekopirajo rešitev in potem brez tehničnih formalnosti ponudijo ta eh, projekt svetu. Ne trdim, da bi morali mi krasti intelektualno lasnino, ampak eh, pri nas so postopki zelo dolgi pri inovacijah in tako naprej. Vse te postopke v zvezi z inovativnostjo in patentiranjem bi morali poenostavljati. Potem drugo področje, vedno večje ovire za podjetnik, nek pek ali nekdo, ki ima eh, restauracijo, mora poročati pri nas, saj v naši državi šestim različnim institucijam. Ja, danke schön. Erika Verhofstadt. Najlepša hvala. Na uradnem dnevnem redu za zasedanje je bila eh, zapisana energija, pa kar naenkrat je govora o paktu za konkurenčnost. Zato prvo vprašanje. Eh, kaj se je zgodilo s, eh, z preglednostjo in komunikacijo in pa kar zdeva razširitev eh, sklada za stabilnost? Eh, To bo vplivalo na vse države in uh, tukaj ne morete preprosto ignorirati uh, parlamenta in zanima me, kako boste tukaj poskrbeli za korektne odnose med institucijami. Hvala. Bon signore.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 tega, ker nismo razumeli, kaj se dogaja v teh državah. Mi smo se eh, sicer odločili za stabilnost, ki jo je jamčil močen človek, ne pa močne institucije. In potem je prišlo do te eksplozije, nepričakovane nasilne eksplozije v teh družbah, kjer eh, eh socialni, gospodarski in eh, politični razvoj ni na visoki ravni. ravno tako tudi Evropska unija ni dovolj uh, pod, podprla te regije. Tudi naša zunanja služba ni znala narediti tistega, kar bi bila morala. Zato bi bilo treba sprejeti Evrosredozemsko konvencijo, v kateri bi definirali skupne eh, vrednote. Naj eh, vam poskušam pove eh, povedati Jean-Pierre Rudi. Gospod eh, predsednik, poslušali smo klasično razpravo, eh, Šulc eh, kritigira Merklovo, eh, Ferhofstadt, Sarkozija. No, Gospod Ferhošta, dva primera ste dali, Lizbonsko strategijo in pak stabilnosti. In kar zadeva Lizbonsko strategijo, leta 2005 eh, sem bil takrat, ali nas je komisija opozorila na to, da bo vse skupaj propadlo. 21 eh, eh, postopkov zaradi kršitve je bilo sproženih septembra 2008, ali ne bi bila morala komisija reagirati prej. Mislim, da smo soodgovorni za to situacijo, v kateri smo in sedaj ne kritizirajmo šefov držav, ki delajo, kar pač morajo. Danes moramo narediti nekaj, da bomo prišli naprej. In zato bi vas želel prositi, gospod predsednik, da imate z nami močnejše politične stike. Ko ste nastopili na svoje mesto, Eh, sem predlagal, da takoj pridete pred Evropski parlament, to se ni zgodilo in sedaj mislim, da je prišel trenutek, da eh, začnete z nami spostavljati pogostejše slike. Naslednji govornik, gospod Kalfin. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател на съвета, позволете ми да не се съглася с това, което казахте преди малко, че не се... Хвала липа. Najlepša hvala, gospod Alvaro. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, samo ena pripomba v zvezi z Egiptom. Rezultat kakofonije v evropski zunanji politiki eh, je bil pač v Lizbonski pogodbi, da smo spostavili. Eh, Služba za zunanje delovanje. Pri Haitiju se je to izkazalo za problematično, pri Egiptu eh, to zopet ni tako, kot bi želeli. Ne vem, kaj se bo zgodilo z vezi s Tajsko in Kambodžo, ampak Evropska unija lahko ima vpliv samo, če kaj pove. In eh, zato mislim, da je potrebno eh, vlogo te institucije dejansko izvajati. Ker pa zdaj pa pakt za konkurenčnost. Eh, mislim, da tako Nemčija kot uh, Francija iščeta neke izven institucionalne poti in to je zaskrbljujoče. In zato kratko vprašanje. Ali lahko eh, z vaše strani pričakujemo 100-odstotno eh, podporo metodi skupnosti ali zagovarjate metodo, ki ste se lotili Nemčija in Francija? In pa, če bi imeli neko združenje predstavnikov parlamentov ali ne bi bilo to nek eh, dvojni sistem, kolega Van Dalen. No, trenutno si pogledujemo proti Egiptu, proti trgu Tahir in uh, to je pomembno, ampak svet ne sme pozabiti na kristjane v Egiptu. Uh, kar nekaj uh, koptov je bilo ubitih 30. januarja južno od Kajra. In uh, tu je veliko stvari, ki se dogaja stran od kamer, ki so vse v Kajru in Suezu. Torej, gospod Van Rompuy, zakaj Evropski svet v svojih sklepih o Egiptu se ni izrekal za kopte? Uh, hvala, to je konec. Uh, prispevkov za danes. Ura je 3, 14 kolegov je spregovorilo in eh, toliko vas je bilo na seznamu, torej smo spoštovali red. Podpredsednik Šeščevič, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da se vsi strinjamo z gospodom Dolom, da dejansko potrebujemo več Evrope. Uh, da to potrebujemo na področju energetike in eh, v komisiji smo zelo veseli, da imamo konkretne cilje, imamo tri konkretne časovnice leta 2014, pričakujemo enotni trg za energetiko 2015 in 2016, pa bomo odpravili zadnje energetske otoke v Evropi in lahko vam zagotovim, da kar zadeva izvajanje evropske zakonodaje na tem zelo pomembnem področju, bo komisija dejavna in če se eh, ki ne bo prenašal v nacionalno zakonodajo in pravni red, bomo ukrepali, kajti vemo, kakšne koristi bo to prineslo Evropi, kakšne koristi bo to prineslo evropskim državljanom. Uh, Eh, in eh, naš glavni cilj je dobro delujoč notranji trg na področju energetike. Enako lahko povem tudi, kar zadeva zelo pomembno vprašanje energetske učinkovitosti, kar je bilo tudi omenjeno. Tudi tukaj moramo ceniti eh, iskrenost teh sklepov, ki pravijo, da dejansko zaostajamo za rezultati, ki smo jih zastavili ki smo si jih zastavili na področju boljše energetske učinkovitosti. Eh, zato lahko povemo, da če do leta 2013 ne bo pozitivnih rezultatov, bomo podrobno preučili razmere in če bo potrebno bomo eh, predlagali pravno zavezujoče cilje, tako da bomo imeli jasna sredstva za uresničevanje ciljev na tem pomembnem področju. Tisto, kar posebej cenimo pri teh sklepih, je, da uh, Eh, je Evropski svet prevzel odgovornost za energetsko politiko. Zaveda se, da je energetska politika pomembna za države članice in za Evropo. In zato bomo zelo odločno delovali naprej, da bi ustvarili notranji trg in da bi okrepili energetsko varnost in gotovost oskrbe, kot je go povedal gospod Carjus Volski. Kar zadeva eh, varnost oskrbe, moramo na to gledati z dveh plati. Kako izboljšati uh, zanesljivost oskrbe in izboljšati uh, interno delovanje. Izboljšujemo uh, povezovalne vode, izboljšujemo tržne mehanizme, po drugi strani pa moramo govoriti tudi o zunanji politiki, ko gre za komunikacijo s partnerji, eh, z eh, državami, eh, ki predstavljajo vir naše energije. Naučiti se moramo predvidevati probleme v državah, od katerih črpamo energijo in v Evropski uniji, v eh, okviru partnerstv, ki jih imamo, moramo eh, biti zelo iskreni in povečati preglednost v tem sodelovanju. Eh, pomembno je, da ste omenili Južni tok, kajti tu gre za jasno podporo projektu, ki nam bo omogočil nove vire energije za Evropo. Kar zadeva gospodarsko upravljanje, mislim, da moramo ceniti napredek, ki je bil v Evropi dosežen v zadnjih dveh letih. Če je bilo kaj pozitivnega v finančni krizi, je to dejstvo, da smo se zavedli, kako smo soodvisni, kako pomembno je, da sodelujemo med seboj in da smo se zavedli, da moramo izboljšati gospodarstvo upravljanja v Evropi in mislim, da smo naredili veliko napredka. Če bi pred nekaj leti eh, kdo rekel, da bomo govorili o parametrih nacionalnih proračunov, bi se marsikomu zdelo, da Eh, je kaj takega v bližnji prihodnosti nemogoče. Enako velja za nacionalne reforme načrte, kjer je komisija v zelo tesnih stikih z državami članicami in poskušamo uh, motivirati države, da bi oblikovali čim bolj ambiciozne cilje in da bi oblikovali tudi čim bolj jasne strategije za prihodnost. E, zelo jasno je, da to ni dovolj, da potrebujemo več in zato komisija pozdravlja vsakršna prizadevanja za še tesnejše gospodarsko sodelovanje, za še tesnejše gospodarsko upravljanje. Seveda podpiramo pripravljenost držav članic, da sodelujejo tudi na novih področjih. Težava pa je v tem, da so Eh, številna nova področja stvar nacionalnih pristojnosti. In zdaj se moramo ozreti naprej in se vprašati, kako lahko izboljšamo sodelovanje tudi na teh področjih. Podpiramo torej kakršnokoli eh, bolj usklajeno gospodarstvo upravljanje, ki bi se zauzemalo za evropske cilje, ki bi podpiralo notranji trg, ki bi podpiralo evropsko zakonodajo in ki bi temeljilo na lojalnem sodelovanju med državami članicami in institucijami. Na tak način lahko dosežemo več Evrope. In moram potrditi eh, izjavo predsednika Van Rompoja, Tudi komisija ni prejela nikakršnega francosko-nemškega neuradnega dokumenta in o tem se ni razpravljalo na Evropskem svetu. Oba predsednika se bosta posvetovala z voditelji v Evropi, tudi strokovnjaki trdo delajo, da bi oblikovali kompleksne rešitve in da bi oblikovali nek pristop do marčevskega zasedanja. Kar zadeva Egipt in Tunizijo, seveda so razmere v obeh državah zelo kompleksne in komisija in služba za zunanje delovanje tesno sodelujeta, da bi. Eh, bolje izkoristila orodja, ki jih imamo na voljo, da bi podprli eh, tranzicijo v tej državi, da bi podprli eh, demokratično prakso in izgradili demokratične institucije v obeh državah. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, mora biti kratek, kajte čisto prav ste povedali, zadnjič sem predolgo govoril. Predsednik je. Toliko quant à l'iran euh, euh, l'honorable collègue je tiens à rappeler kar zadeva iran cenjeni kolega naj vas spomnim da se je evropska unija odločila za dodatne sankcije zaradi eh, jedrskih eh, pobud v iranu prvič so sankcije imele učinek in so pripravile Iran do tega, da je ponovno sedel za pogajalsko mizo. To pomeni, da imamo zelo jasno stališče do Irana in tudi zelo trdo stališče do Irana. Vendar pa je ta politika tudi učinkovita. Gospa Ashton je tista, ki vodi pogajanja z Iranom. Kot predsedujoča šestih držav, ki naj bi se pogajala z Iranom o njihovem jedrskem programu. E, to pomeni, da smo zelo prisotni v Iranu in prevzemamo vso odgovornost. Kar pa zadeva konkurenčnost? Nekaj vas je omenjalo interno konkurenčnost in pa eksterno, se pravi zunanjo konkurenčnost. Notranja konkurenčnost najprej. O tem veliko govori poročilo Task Force in eh, predlog komisije. Eh, istočasno pa je treba tudi eh, pa paziti, da smo konkurenčni na svetovni ravni. Tu je še strategija EU e 2020. Kajti, če ne bomo znali biti konkurenčni na svetovni ravni, ne bo notranja konkurenčnost nič dosti pomagala. Potem, ali ste govorili v parlamentu o novih predlogih v zvezi z upravljanjem? Eh, s gospodom Barozom bova predložila poročila o tem. Mislim, da je to zanimiva tema in o tem smo že govorili s predsednikom Busekom in z drugimi predsedniki, tako da bi videli, kako bi v drugi polovici marca lahko parlament vključili v te razprave, preden bo sprejeta končna odločitev. Evroobmočje in drugi. Pazili smo zlasti na to, da bi lahko tudi ne članice evroobmočja uh, eh, sodelovali pri sprejemanju uh, gospodarskih odločitev. N torej, članice Evropske unije, ki niso članice evroobmočja, bodo vključene, z njimi se bomo posvetovali in uh, bodo lahko te ne članice sodelovali v. Uh, usklajevanju gospodarske politike na tem področju seveda pod določenimi pogoji. Potem še ena pripomba. Tu seveda eh, eh, prisegate na metodo skupnosti oziroma skupnostno metodo, jaz pa prisegam na Lizbonsko pogodbo. V sklepih smo rekli, da bomo delali in the line of the treaty v skladu s pogodbo. In to smo tudi počeli vse čas eh, krize v evroobmočju in zato jaz spoštujem pogodbo, nič drugega kot pogodbo in samo pogodbo. Kar pa zadeva manjšine na Bližnjem vzhodu, ni na ključje, da eh, imamo pluralizem omenjen dvakrat v besedilo eh, izjave. Demokracija ni mogoča le samo Eh, le na podlagi pravil eh, večine, ampak je treba eh, spoštovati tudi manjšine in to ponazarja besedica pluralizem. Hvala gospod predsednik, hvala gospod podpredsednik, hvala vodjem politične skupine in vsem ostalim, ki ste sodelovali v razpravi. Zasedanje je zaključeno. Hvala, hvala gospod predsednik.